kolegi, bomo začeli. S povzetkom delavnic. Na to pa bomo imeli razpravo še s udeleženci. Como les decía, eh, se han celebrado. Kot sem rekla, so potekale tri delavnice, istočasno so potekale. In uh, obravnavane so bile različne teme. Dobila sem komentar, da bi morda potrebovali več časa. Časa vam je torej zmanjkovalo. Res je, da govorimo o pomembnem vprašanju. In Gotovo bi eh, želeli sodelovati vsi prisotni, no, ampak eh, vsako leto se česa naučimo in naslednje leto, ko bomo spet organizirali srečanje ob dnevu žena, bomo videli, kako zagotoviti to, da bi se vas lahko razpravo vključilo še več. No, zdaj bomo predstavili zaključke različnih delavnic. Eh, Gospod Ernest Urtasun eh, bo poročal o prvi delavnici in sicer o nasilju nad eh, begunkami. Gospod Urtasun, izvolite besedo. Hvala. Najlepša hvala, da uh, ste bili z nami. Podal bom poročilo uh, prve delavnice tisti, ki so sodelovali eh, v tej delavnici, bodo lahko k temu še kaj dodali. Imeli smo zelo zanimivo razpravo med eh, predstavniki parlamentov in pa civilne družbe. Veliko pobud se je eh, pojavilo v zvezi z nasiljem nad ženskami. Potrebno je podpreti organizacije žensk. Izvesti je potrebno konvencijo iz Istanbula, potrebno je kaznovati storilce. Mm, to je izpostavil kolega iz Cipra, potem smo slišali različne prispevke glede različnih pristopov in eh, z različnih držav članic. Kolegica iz Romunije je eh, podala eh, pozitivno novico, da skuša Romunija sedaj izvesti konvencijo iz Istanbula in kolegica iz Grčije je govorila o hudi krizi. 800 tisoč beguncev je v državi in potrebno je zagotoviti pomoč ženskam, kajti ženske eh, so pogosto prepuščene same sebi in so odvisne od solidarnosti eh, državljanov Evropske unije. Kolegica iz Portugalske je omenila, da imamo v določenih primerjih eh, dobre pravne instrumente, kot je recimo Istanbulska konvencija, ampak da izvajanje ni takšno, kot bi moralo biti. To je situacija, s katero se soočamo v številnih državah članicah in eh, seveda eh, to zadeva tudi ženske. Kolegica iz Francije je razložila, kakšna je situacija v Franciji. Eh, namreč tam imajo skupino znotraj agencije za begunce, ki se posveča posebej ženskam in vzpostavljeno imajo tudi omrežje v državi. Kolegica Julie Ward iz Evropskega parlamenta je izpostavila točko, ki je zelo pomembna v naši razpravi. Ženske begunke se srečujejo z eh, številnimi problemi in eh, o tem vemo zelo malo eh, poslanci v Evropskem parlamentu in zelo malo je teh novic tudi v medijih, zato je pomembno, da o tem bolj govorimo, da poskrbimo za ozaveščanje potem uh, pa je uh, bil uh, z nami tudi predsedojoči sveta, uh, predstavnik uh, sveta, ki se mu zahvaljujem za uh, prisotnost. Potem uh, O'Reilly, gospa O'Reilly uh, je predstavila konkretne uh, primere afganistanskih žensk, ki uh, z otroki prihajajo na mejo Evropske unije, morajo si deliti prenočišče z moškimi, srečujejo se z nasiljem in pogosto tudi z eh, spalnim nasiljem. Te ženske eh, se morajo same organizirati eh, in poskrbijo za neke vrste nočno stražo. Eh, potem pa eh, komisija za begunce je predstavila nekaj številk, 55 odstotkov eh, beguncev, ki se odpravijo na pot, so ženske in otroci in srečujejo se z nasiljem, pogosto bežijo pred nasiljem ali pa prisilnimi porokami v državah včasih morajo z eh, seksom plačati za eh, potne liste in eh, trenuten odgovor ne zagotavlja zadostne zaščite, tudi ne v sprejemnih centrih za begunce. Gospa Rejli je dejala tudi, da imamo globalne smernice, Eh, za boj proti nasilju, ki pa se eh, ne izvajajo tako, kot bi se morale. Namreč potrebno je zagotoviti ločena prenočišča, eh, ločene sanitarije in tako naprej. Gospa Rayleigh je dejala, da bi morali imeti več svetovalcev specifično za ženske, potem je potrebno upoštevati tudi jezikovne prepreke. Eh, včasih se namreč ljudje obrnejo na tiho tapce, kajti ne razumejo um, strokovnjakov, ki so jim na voljo v sprejemnih uh, centrih. Potem pa potrebujemo tudi ustrezen uh, sistem uh, pritožb, uh, ko pride do spolnega nasilja. Toda, torej, uh, gospa Reli je v zaključek uh, povedala, da trenutna. Uh, azilna politika eh, ženske izpostavlja eh, tveganjem eh, in da potrebujemo reforme in to nujno. Hvala lepa. Gracias, Najlepša hvala, gospod Urtasun. Hvala tudi za prispevke vseh sodelujočih, ki so omogočili te zaključke. Zdaj bo besedo dobila gospa Juto, ki je vodila drugo delavnico in sicer gre za zdravstvene vidike pri begunkah in pri priseljenkah. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta eh, delavnica, eh, ki sem je prisostovala, je bila nekoliko bolj tehnična delavnica, kajti nanašala se je na zdravstvene vidike zdravstvene pomoči za eh, ženske begunke. Evropa se seveda srečuje z ogromnim begunskim valom. Eh, begunci trpi, eh, bežijo zaradi eh, vojne, zaradi preganjanja in ženske zagotovo predstavljajo eno izmed najbolj izpostavljenih skupin, še prav posebej zaradi težav, s katerimi se srečujejo na begu. To so pogosto ženske, ki so noseče, ki dojijo, Eh, ali pa mladoletnice. Gre tudi za starejše osebe ali pa invalidke. In zdravstveni vediki eh, morajo biti najpomembnejši. To je bila tema naše delavnice. In eh, ukvarjali smo se z različnimi vidiki. No, naj naredim korak eh, nazaj in si zastavim vprašanje, kateri so instrumenti, ki jih Evropska unija že ima v zakonodajnem pogledu. E, imamo eh, direktivo o e, zaščiti beguncev in e, prosilci za azil e, imajo pravico do zdravstvene oskrbe in e, sicer v primeru bolezni ali e, pa v nujnih primerjih. E, imajo pravico do enake zdravstvene oskrbe kot državljani Evropske unije. To je ključnega pomena. Specifične e, norme so predvidene tudi e, v primeru trgovanja z ljudmi. Potrebno je zagotoviti ustrezne informacije, kot je to zapisano v direktivi zopr trgovanje z ljudmi. vendar pa eh, je ta direktiva ostala zgolj na papirju, ni bila tudi izvedena. In eh, tudi danes jutraj smo slišali sveže podatke UNICEF-a iz eh, februarja 2016, torej izpred nekaj dni. Do februarja 2017 bo število žensk in otrok oziroma je skoraj da dvakrat preseglo število moških. Govornica je najbrž mislila do leta 2016. Torej, um, otroci in ženske danes predstavljajo 60 odstotkov uh, beguncev. Ženske med drugim so še prav posebej izpostavljene nasilju in tudi spolnemu nasilju za strani tihotapcev in pa kriminalnih e, združb. Naša gostja na Val Safiji je povdarila, eh, da Evropa ni več dostopna eh, za begunce, je pa zelo dostopna za kriminalce, eh, za kriminalce, ki skrbijo za premike beguncev. Potrebno je zagotoviti ustrezne strukture in pa podporo takšne podporne storitve pa zahtevajo tudi uh, ustrezno zdravstveno osebje. Eh, potrebno je zagotoviti psihološko pomoč eh, beguncem, potrebno je zagotoviti ženske tolmačke in zagotoviti informacije prosilkam za azil. V naši delavnici se je skazalo tudi, da je le malo izjav žensk begunk, več je izjav tistih, ki jim zagotavljajo pomoč, eh, prostovoljcev eh, in tako naprej. Zelo malo pa je izpovedi neposrednih izkušenj. Izpostavljen je bil tudi problem eh, izkušenj eh, mladoletnih oseb brez spremstva z mladoletniki bi se lahko posvetovali, z njimi bi lahko izvedli intervjuje, ampak o njih ne vemo nič, kajti nimamo eh, njihovih eh, neposrednih izjav. Centri za sprejem eh, so centri, kjer je veliko moških, vojakov in pa tudi drugega osebja in to močno vpliva na ženske. Eh, zaposleni so skoraj da izključno moški, tudi policisti recimo. In eh, to otežuje situacijo ženskam, eh, več je tudi nasilja. Med zaposlenimi bi moralo biti več žensk, tudi ko gre za varnostne sile. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti ločene eh, prostore v tranzitnih eh, centrih in centrih za sprejem za ženske in otroke. Ženske eh, so pogosto žrtve nasilja, potrebujejo varno mesto, kjer lahko pustijo svoje otroke med zdravljenjem recimo. Potrebno je odgovoriti na potrebe žensk tudi eh, pri razdelitvi hrane. 4-5 ur je potrebno čakati, pogosto v mrazu in držju, eh, zato da dobiš dnevni obrok. In eh, to, ta situacija postaja še toliko bolj nespremljiva, če gre za noseče ženske ali pa za bolne begunce. Večkrat je bilo v delavnici izpostavljeno tudi, da je ogromno nosečih žensk med begunkami. In eh, te trpijo zaradi fizičnega in e, psihološkega eh, stresa in to pogosto vodi tudi v smrt matere ali pa otroka. te ženske bi eh, morale dobiti ustrezno zdravstveno pomoč, potrebno je oceniti zdravstveno situacijo eh, žensk, vendar pa je veliko ovir eh, pri dostopu do zdravniške oskrbe in te ovire se razlikujejo od države do države. Gre za kulturne vidike, gre za način, kako se sploh obravnava zdravstvo v posameznih državah članicah. Ženske ne govorijo uh, eh, drugih eh, jezikov, uh, mogoče ne poznajo zdravniških izrazov in ne znajo opisati svojih simptomov. Poleg tega pa obstaja potreba po um, zdravstveni oskrbi pred in pa po porodu uh, in uh, pri tem uh, je so ponovno velik eh, in pomemben vidik eh, jezikovne ovire. Med delavnico je bila izpostavljena tudi potreba po odstranitvi pravnih omejitev pri dostopu do zdravstvenih eh, storitev, predvsem ko gre za noseče ženske in pa za otroke. številne uh, ženske, uh, ki v prvem uh, centru za uh, sprejem dobijo uh, zdravstveno pomoč, zavrnejo uh, bolniško zdravljenje in sicer iz različnih uh, razlogov. Imajo, uh, strah jih je, Bojijo se, da bi jih prepoznali in da bi jih potem takoj poslali nazaj. Poleg tega pa je bila izpostavljena tudi potreba po prilagajanju zdravstvenih storitev eh, in sicer eh, zdravstvene storitve morajo postati mobilnejše, ne morejo biti osredotočene zgolj na posamezne stavbe v državah eh, članicah. Zdravniško pomoč je potrebno zagotoviti tam, kjer se te osebe več dni nahajajo, torej gre za neke vrste mobilne zdravniške postaje. Veliko organizacij eh, je bilo prisotnih, z nami je bila predstavnica zdravnikov brez meja, podala je zelo zanimivo eh, predstavitev, ampak veliko je še drugih organizacij, ki pomagajo v različnih državah članicah. In ne smemo pozabiti tudi na eh, različne prostovoljce, recimo tudi Vafal Safi, ki je bila danes zjutraj z eh, nami. To so prostovoljci, ki so rešili veliko človeških življenj. Eh, pri prošnji za azil eh, je veliko administrativnih ovir in tudi to močno vpliva na zdravje žensk. Namreč te ženske so že žrtve različnih travm, bile so izpostavljene nasilju. Eh, in sedaj se morajo soočiti z novimi problemi. Potrebno je zagotoviti zdravstveno pomoč vsem eh, ženskam, eh, begunkam. Ženske imajo drugačne potrebe kot moški. Kaj ti ženske so izpostavljene različnim oblikam tveganja? Tukaj so kulturne prepreke pri dostopu do zdravniške oskrbe, spolno nasilje in tako naprej. Potrebno je torej zasnovati specifične storitve za ženske. Pri tem pa moramo še prav posebej upoštevati zagotovitev eh, varnih prostorov za ženske in otroke. Potrebno je preprečiti nasilje in zagotoviti pomoč eh, številnim žrtvam nasilja. Hvala lepa. Gracias, Najlepša hvala, gospa Juto. Zaključili pa bomo s predstavitvijo tretje delavnice. Besedo dobi gospa Malin Bjork, naša kolegica. Eh, no. Najlepša hvala. pri gospodu Belderju, Viti Steinburger, bi se rada zahvalila za zelo pomembne prispevke, govorila pa bom švedsko. So, eh, eh, flera, flera, flera, eh, sem bidrug from ulica. Seveda smo slišali različne prispevke iz različnih držav, portugalske, švedske, češke republike in tako naprej osredotočili smo se predvsem na integracijo in študija, ki jo imamo pred seboj, je jasno pokazala eh, obseg tega problema. Pri eh, razpravi eh, je postalo jasno, da mora postopek integracije potekati že od samega začetka, že pravzaprav na begunski poti eh, gre za način sprejema za način spremljanja. To je odločilnega pomena za eh, celoten postopek integracije. Torej, pomembno je, da že na begunski eh, poti eh, pridobiš pozitivne izkušnje. Naslednja točka, ki je bila izpostavljena, pa je, da ne smemo izgubljati časa čeprav posebej, ko gre za jezikovne ovire ali pa uh, za uh, izobraževalne možnosti. To je potrebno izpostaviti. Pomembna je tudi vloga žensk, ko gre za integracijo celotne družine, uh, namreč otrok. In pa celotne družine. To je izjemno pomemben dejavnik veliko vidikov je bilo izpostavljenih, eh, ki so povezani z našim zdravstvenim sistemom. Še prav posebej je eh, pomembna, pomembno zagotoviti ustrezno bivališče za eh, družino, tako da ima ta družina sploh možnost integrirati se v družbo, potem pa vprašanje, jezika eh, in pa vprašanje izobraževanja, eh, to je seveda tudi zelo pomembno. Eh, kvalifikacije, ki jih more biti begunci imajo, je potrebno priznati in potrebno jim je zagotoviti jezikovno izobraževanje. Tako da imajo tudi ustrezen dostop do trga delovne sile. Eh, in to je seveda eh, tudi ključnega pomena. Eh, tukaj smo priča tudi različnim oblikam rasizma in zato si moramo močno prizadevati za odstranitev teh ovir, s katerimi se ženske trenutno srečujejo na trgu delovne sile. Potem pa je tukaj še razlika v plačah, namreč za ženske, ki prihajajo iz tujine, eh, je eh, ta razlika še toliko večja. Dostop do trga delovne sile ne more biti zagotovljen za nizkimi plačami, eh, kajti ženske že tako imajo nižje plače socialni sistem uh, mora delovati uh, tudi, ko uh, ženske želijo dostop do izobraževanja ali pa ko želijo um, delovno mesto. Potrebno jim je zagotoviti varstvo za otroke in uh, tudi ustrezno nego za starejše. Potem pa je tukaj še pomembna tema združevanja družin. To je seveda izjemno pomemben vidik za integracijo, kajti eh, če moraš živeti brez svoje družine, potem se je zelo težko integrirati, zelo težko se je osredotočiti na to, da bi se integriral eh, brez svoje družine in to eh, je seveda ključnega pomena. Otroci eh, ne morejo živeti brez svojih staršev. Iz Portugalske je bilo zastavljeno vprašanje dostopa do zdravstvenega sistema. Eh, to je seveda zelo pomembna tema, ki pa se je obravnavali v eh, eni izmed drugih dveh delavnic. Potem pa vprašanje varnosti. Ne moremo dopustiti, da bi begunke ponovno postali žrtev nasilja po prihodu v eh, tranzitno ali pa ciljno državo. Ženske ne morejo biti ponovno izpostavljene napadom. Ne smemo dovoliti, eh, da bi eh, ne dovolj resno jemali negotovost teh žensk, kajti to avtomatično pomeni eh, nov napad. Civilna družba pa igra tudi zelo pomembno vlogo, ko gre za integracijo begunk in pa migrantk potrebno je eh, sprejeti različne pobude, hkrati pa je potrebno ugotoviti, kaj te ženske potrebujejo, kaj eh, manjka, česa ni, potem pa pravni okvir, ali eh, lahko begunci ostanejo v državi, ali lahko dobijo eh, dovoljenje za prebivanje. Če ni te pravne gotovosti, potem se je zelo težko integrirati. Težko se je osredotočati na izobraževanje, eh, če živiš v takšni negotovosti. Poročilo ki smo ga sprejeli v delavnici, v katerem bo še zagotavo spregovorila gospa Hannibal, vsebuje eh, torej te točke eh, združevanje družin, eh, zagotovitev ustreznega socialnega sistema, pa tudi zmanjšanje diskriminacije. Z tem se namreč eh, begunke vedno znova srečujejo. Tako to je bil kratek povzetek iz naše delavnice. Najlepša hvala za vašo pozornost. Muchas gracias, señora Bjork. Najlepša hvala, gospa Bjork. No, zdaj smo predstavili zaključke vseh treh delavnic. Imeli pa bomo še razpravo. In sicer eh, ste se že lahko javili k besedi, sprejeli smo že nekaj imen, če pa bi se še kdo rad oglasil, pa mora izpolniti obrazec in uh, nam ga prinesti tu na pult. Zato, da se bo lahko javilo čim več ljudi k besedi, bomo omejili čas za govor na tri minute. Mm, Cecil Kenge bo začela. Ona je članica v odboru za temeljne svoboščine in je tudi poročevalka v tem odboru. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice, spoštovane prijateljice, spoštovane sestre, veliko čast mi je, da sem lahko eh, danes tukaj in eh, da lahko ponovno spregovorim tukaj eh, ob dnevu žena, Potrebno je skoreniniti vse oblike diskriminacije na osnovi spola. Odgovor na begunsko krizo predvsem pomeni ohranitev človeškega dostojanstva. Zaščititi je potrebno na tisoče eh, žensk in pa deklic, potrebno je zagotoviti mednarodno zaščito v eh, državah članicah. Vendar pa ne smemo pozabiti, da velika večina eh, žensk na begu eh, ne uspe zaprositi za pomoč v tujini. Njihova pot se zaključi veliko eh, prezgodaj. Eh, nasilje zaradi spola ni omejeno zgolj na države izvora, ampak tudi na tranzitne države in pa države sprejema ženske, prosilke za azil potrebujejo posebno zaščito in uh, imajo drugačne potrebe kot uh, moški. Eh, pri sprejemu je potrebno zagotoviti ustrezne storitve in tudi ustrezno namestitev, pa tudi psihološko pomoč. In eh, to je potrebno poudariti, kajti eh, potrebno je upoštevati tudi eh, kulturo eh, v državi izvora, ki je drugačna kot pri nas v Evropi. Situacija otrok in žensk je izjemno pomembna. Eh, potrebno je zagotoviti ustrezno pomoč, žensko pomoč, še prav posebej pri socialnem vključevanju in integraciji. Potrebno je zagotoviti dostop do izobraževanja in pa do trga delovne sile. Namreč ženske so gonilo eh, razvoja in eh, predstavljajo prihodnost sveta. In eh, poročilo Mary Honeyball, o katerem bomo glasovali prihodnji teden, eh, in tudi sama sem eh, poročevalka, Eh, soporočevalka. Eh, to je eh, poročilo na lastno pobudo, ki predstavlja temelje za migracijsko politiko, ki bo v skladu z našimi temeljnimi vrednotami. Strinjam se za pozivom Mary Robinson. Mi ženske moramo povzdigniti naš glas, še prav posebej pred naslednjimi sejami Evropskega sveta 7., 18. in 19. marca. Gre za verodostojnost in pa za prihodnost Evrope z vsemi sredstvi se moramo upreti eh, egoističnim politikam omejevanja eh, števila beguncev, ki lahko vstopijo v Evropsko unijo, pa tudi politiki zaščite zunanih meja in eh, politiki omejitve nezakonitega priseljevanja. Migracijskih tokov ne moremo omejiti, moramo jih nadzorevati in zato se moramo z vsemi močmi eh, spopasti z eh, tihotapci in z eh, trgovanjem z človeškim blagom. Potrebno je zagotoviti zakonite poti pristopa. Tako da imigrante moramo vključiti v socialni zdravstveni sistem v naših državah. Naj zaključim s poročilom upanja na val Sofi združimo eh, naše sile in eh, povzdignimo naš glas eh, tako, da bo sredozemlje ponovno zasijalo v modri barvi. Hvala lepa za vašo pozornost, gospa predsedujoča. Vesela sem, da se bom lahko še naprej borila z vami. Gracias, eh, Kinga. Eh. Najlepša hvala. Zdaj pa uh, gospod pa Federica Djeni iz italijanskega parlamenta. Uh, najlepša hvala, hvala lepa za to povabilo, hvala lepa uh, za to, da obravnavamo temo, ki je zelo pomembna v Italiji, ki jo uh, tudi zastopam. Italija je bolj kot nekatere druge države izpostavljena temu pojavu priseljevanja, še prav posebej, ko gre za priseljevanje preko morja. Eh, veliko problemov se pojavlja in eh, seveda eh, obstajajo tudi določene omejitve. Skušamo storiti vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili spoštovanje pravic žensk, mladoletnih oseb in pa najšipkejših skupin migrantov. Ampak Evropa se bo moralo soočiti tudi z vzroki eh, za ta pojav. Gre za gospodarske vzroke, politične vzroke in eh, pa seveda eh, za vojne. Le na ta način bomo lahko omejili število beguncev. Nakratko bi se rada posvetila dvema temama, s katerima smo se ukvarjali nakratko. Sofija govorila o, o mafiji, o mafiji, eh, ki eh, nažalost obvladuje eh, trgovanje z begunci. Še prav posebej v moji državi, kjer ni humanitarnih koridorjev, zakonitih humanitarnih koridorjev, ki bi onemogočili to izkoriščanje ze strani organiziranih kriminalnih združb. potrebno je zagotoviti eh, stabilno eh, financiranje znotraj Evropske unije. Vse države članice morajo zagotoviti zdravniško pomoč, eh, ustrezno pomoč za ženske in otroke. Še prav posebej za ranljive člene te begunske verike. Hvala lepa. Hvala imenu odbora za ženske zadeve Evropskega parlamenta. Besedo dobi gospa Šojdrova, izvolite. Much, Chair, will... Hvala, gospa predsedujoča. Govorila bom češko, ker mi je tako lažje. Dame, uh, Gospe in gospodje, drage gostje. Uh, zelo sem vesela, da sem dobila to priložnost, eh, da se lahko na vas obrnem v imenu kolegov iz Evropske ljudske stranke. Zelo smo hvaležni za priložnost, da imamo lahko z vami izmenjavo mnen in da lahko z vami razpravljamo o teh temah. Nam se dan žena zdi pomemben dan. To je dan, ki priznava pomen eh, vloge žensk v družbi. In mm, radi bi se že pripravili na srečanje naslednje leto. Torej, že zdaj izbiramo ideje. Ženske priseljenke se soočajo z dvema vrstama težav in nevarnosti. ne samo, da ženske v Evropi še vedno prejemajo nižjo plačo in se soočajo z nevarnostjo nasilja, priseljenke so dodatno še pod pritiskom ksenofobije, na nje gledajo kot na tujke in zato se strinjamo, da je treba zagotoviti dostop do stanovanj, do zdravstvenega varstva. do pomoči pri um, duševnih, mentalnih težavah, treba zagotoviti pomoč za žrtve nasilja, potem pomagati ženskam pri skrbi za otroke. Pogosto te ženske nimajo niti časa, da bi skrbele zase, kaj šele za otroke. In mi zelo poudarjamo potrebo, da se poskrbi za te ženske, ta dekleta in te otroke. Okrog deset tisoč migranskih otrok je v tem trenutku v Evropi brez spremstva in oni so zelo izpostavljeni tveganju nasilja. Sprejeti moramo, da v tem trenutku nismo najbolj uspešni pri reševanju tega problema več pozornosti mu moramo posvetiti. Cenimo vsa prizadevanja nevladnih organizacij in humanitarnih organizacij. Pomembno je priznati tudi delo prostovoljcev. Mi tukaj v Evropskem parlamentu bi morali več narediti za priznanje tega dela, morali bi se z njimi pogovarjati, prisluhniti njihovim izkušnjam vendar pa hkrati moramo biti realistični. 28 držav je v EU in vse te države si prizadevajo za skupen pristop. Nimamo pa seveda različno zgodovino, različne tradicije in mi v ELS menimo, da potrebujemo skupen evropski pristop. To bo edini način, ki nam bo omogočil uspeh. Želimo, da Evropska unija in države članice ta problem eh, rešujejo eh, s tem, da izhajajo iz človeškega dostojanstva in da zaščitijo človeško življenje. To je tista osnova, na podlagi katere bi morali ukrepati. In premalokrat povdarjamo, da je rešitev tudi v miru na Bližnem vzhodu in v zagotavljanju varnosti v Afriki in na Bližnem vzhodu. Treba je tem državam tudi pomagati pri gospodarskem razvoju. Če se bodo ljudje počutili varne in imeli delo v domačih državah, ne bodo imeli nobenega razloga za beg. To je tisti razlog, ki je eh, pognal v beg te ženske in otroke. In gre za skupno odgovornost Evropske unije in držav članic na čelo subsidijarnosti velja in prav zato bomo mi v EU države članice pozivali naj sprejmejo svoj del odgovornosti, ampak to lahko dosežemo samo skupaj. Evropska unija se mora s tem vprašanjem soočati skupaj in eh, v ELS zauzemamo za to, da ženske in otroke uvrstimo na prvo mesto. Hvala, gospa Šojdrova. Zdaj pa gospa Sibel Odemir iz Turškega parlamenta. Izvolite. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun düzenlediği Hvala, veliko veselje mi je, da sem danes na tem srečanju, srečanju odbora za ženske zadeve. In zahvaljujem se vsem organizatorjem. Sama sem članica in tudi moje kolegice tukaj so eh, članice odbora za enakost med spoloma v turškem parlamentu. In mi si res eh, prizadevamo za reševanje teh težav. Hvala tudi vsem, eh, ki ste prišli danes v Evropski parlament, vsem, ki ste prispevali k razpravam. V zadnjih petih letih se svet sooča zelo hudo humanitarno katastrofo in vsi bi morali združiti prizadevanja za to, da bomo to rešili na podlagi vseh teh razprav danes menimo, da bomo lahko prispevali eh, k reševanju problemov, ki izhajajo iz razlik med spoloma. Turčija v zadnjih pet let eh, zelo intenzivno rešuje eh, problem priseljenstva. 900 km dolgo mejo s Sirijo imamo. V Siriji je razseljenih že več kot 7 milijonov ljudi. Več kot polovica beguncev ki prihajajo iz Sirije, je žensk in otrok. Turčija je sprejela največje število beguncev iz Sirije. Od januarja letos pri nas živi 2 eh, milijona 600 tisoč sirskih beguncev, skoraj 2,7 milijonov. 54 odstotkov leteh je mladoletnih oseb, 10 odstotkov odstotkov je otrok, 50 odstotkov pa žensk. Deset eh, provinc v Turčiji ima 25 eh, različnih taborišč, kjer prebiva na deset tisoče beguncev iz Sirije. Sama predstavljam glavno opozicijsko stranko v Turčiji in kot predstavnica te stranke lahko povem, da nas v Turčiji najbolj skrbi ravno priseljenska tematika. Turčija se s tem ne more soočiti sama, potrebujemo pomoč mednarodne skupnosti, potrebujemo njihovo pomoč in podporo. E, mislim, da predvsem države članice Evropske unije morajo pokazati solidarnost z državami, kot je Turčija. Turčija je država kandidatka in to brez vsakega pogoja mislim, da bi morala e, Evropska unija Turčiji stati ob strani. Turčija igra zelo pomembno vlogo na tem področju. Res nujno potrebujemo finančno pomoč. In če bodo določena sredstva eh, mobilizirana, če bodo prišla iz Evrope v Turčijo, potem bo to zelo dobro. Vsi poznamo to vprašanje. Eh, identificirali smo problematične točke, zdaj pa moramo začeti ukrepati. Mednarodne organizacije in EU morajo začeti mobilizirati sredstva mi ta sredstva nujno potrebujemo, tako jih bomo tudi začeli uporabljati. No, namesto eh, metode, po kateri lahko dobivamo predpristopno pomoč, mislim, da bi morala Evropska unija zagotoviti še alternativna sredstva. Hvala za vso pomoč, ki smo jo do zdaj prejeli od vas, vendar pa je potrebujemo še več. No, zaključila bom eh, z naslednjo idejo. Odpraviti je treba izvorne vzroke, to pa so konflikti in vojne na Bližnem vzhodu, predvsem v Siriji. In zato morajo vse države članice Evropske unije in tudi sosednje države prevzeti odgovornost. naše glavno načelo je naslednje. Eh, mir doma in mir v svetu. Atatürk je uvedel to načelo. Sama res verjamem v to in ta moto je danes še veliko pomembnejši kot včasih Atatürka. Sirski begunci, ne glede na spol, morajo imeti dostop do socialnih storitev in zdravstvenega varstva. Turška vlada si že prizadeva za uh, ustrezne ukrepe na tem področju in mi vlado pri tem podpiramo. Eh, pomembni zakonodajni akti so bili v zadnjem času sprejeti. Eh, imamo zakonodajo, ki velja za ta področja. Imamo pa tudi geografske omejitve v zvezi z begunci, torej za status begunca je treba izpolniti določene geografske kriterije. Zdaj smo zakonodajo izboljšali. Eh, neevropski eh, migranti so tudi lahko begunci, prej pa temu ni bilo tako in zdaj ti ljudje lahko dobijo neposreden dostop do zdravstva in šolstva. V prejšnjem mesecu smo sprejeli tudi eh, drugo zakonodajo, naprimer, ki omogoča priseljencem dostop do dela. Uprostite, da sem podaljšala svoj čas za govor. Um, ampak rada bi povedala še naslednje. Zagotoviti moramo, da bodo evropske države, eh, članice in evropske institucije nudile eh, večjo pomoč Turčiji, ki se sooča s tem vprašanjem. Turčija je država kandidatka, imamo skupno zgodovino in ta tragedija, ki smo jih zdaj priča, je eh, res najhujša v zadnjem času. Uh, oprostite, ampak kar dvakrat ste presegli čas za govor oziroma uh, ste si ga podaljšali uh, za polovico, govorili ste šest minut, ne tri. Tukaj v Evropskem parlamentu se zelo zavedamo, da Turčija doživlja izjemne okoliščine. Vemo tudi, da je pomoč evropskih institucij pomembna. Lani smo govorili o ženskah eh, in izobraževanju in kolegica iz turškega parlamenta nam je takrat povedala, kaj se v Turčiji dogaja. Zdaj ste nam tudi predstavili situacijo. Eh, vemo, kako je težka. Mm, oprostite, da sem vas prekinila, kajti tudi druge sodelujoče se želijo oglasiti v razpravi. Ulrike Hiller iz Nemškega parlamenta bo naslednja dobila besedo. Izvolite. Ja, ja. Äh, Najlepša hvala. Kot eh, članica eh, iz Bremna, eh, se zahvaljujem za povabilo, da sem bila danes. Eh, da sem lahko danes prišla sem in pa tudi za eh, poročilo, s katerim se ukvarjamo. Rada bi podala štiri pripombe in začela bom z prvo točko, namreč vzroki za beg. Številni kolegi so o tem že govorili. Mislim, da obstajata dva pomembna razloga, ki vodita v to ekstremno situacijo. Ženske, ne le tiste, ki prihajajo eh, v Evropo, ampak tudi druge ženske po svetu, 16 eh, milijonov jih je, eh, ki zapuščajo svoje države, od nas želijo, da se zauzamemo za mir, da nasprotujemo vojni. To je ena izmed temeljnih zahtev. To je še prav posebej pomembno. V eh, Siriji šesto leto že poteka eh, vojna tam in eh, ženskam je potrebno poslati jasno sporočilo, želimo mir. Druga točka, ki sem jo želela izpostaviti, je lakota kmetijska politika tudi vodi v to, da uh, v številnih regijah preprosto ni dovolj hrane in zaradi tega uh, ženske bežijo skupaj z otroki. Naslednja točka, uh, rada bi spregovorila o 18. točki tega poročila, gre za varne države izvora. Pri tem mislim, da je pomembno, da poudarjamo tudi, da eh, ta seznam varnih eh, držav, držav ne more biti izgovor za to, da nekdo ne dobi azila. Natančno je potrebno vseeno preveriti, eh, še prav posebej je pri tem potrebno upoštevati spolno perspektivo, če si nekdo zasluži azil. In mogoče še ena točka, ki je nisem našla v. Um, tem poročilu in sicer uh, govorim o uh, vračanju. Mogoče bi bilo boljše za ženske, da bi imeli jasen program uh, vračanja uh, v povezavi z UNHCR, tako da se ženske sploh ne bi odpravljali na to težko pot, temu bi se lahko potem izognili. imamo eh, tudi evropsko direktivo, ki eh, pa ni bila izvedena. Eh, namreč na ta način bi zmanjšali stroške za ženske in otroke. Lahko bi jih vključili v te programe v sosednjih državah, v Jordanji, v Libanonu in tako naprej. Veliko pozitivnega lahko povem o tem poročilu, ampak rada bi tudi izpostavila, da uh, me zelo veseli, da imamo peti cilj, kjer so izpostavljeni trajnostni cilji. Uh, lepo je, da se Evropa za to zauzema. Nos quedan, nos qued Najlepša hvala. Še deset minut imamo za razpravo. Uh, Zato prosim vse naslednje sodelujoče, da ste krajši, tako da se bo lahko glasilo čim več ljudi. Sicer pa vas bomo morali prekiniti in eh, določeni ljudi ne bodo dobili besede. Zdaj pa predstavnica srpskega parlamenta, izvolite. La mejor no le pronunciado bien. Aira Korovic, Ajra Korovič iz Srpskega parlamenta. Uh, Korovič se piše. Najlepša hvala, govorila bom srpsko. Danes ne bom eh, prebrala tega, kar sem napisala v Beogradu, kajti poslušala sem današnjo razpravo in imam tri vprašanja. Prvo vprašanje je retorično vsi smo se strinjali, da je to zelo pomembna tema. Ali zadostuje, da tri ure in pol o tem eh, govorimo? Danes sem nisem zahvalila eh, prisotnim, kajti mislim, da je ta razprava eh, odgovornost nas vseh. Potrebno je konkretno delo in želela bi, se, bi si, da bi to bila ena izmed ključnih tem v prihodnih mesecih v tej inštituciji in v drugih inštitucijah. Drugo vprašanje se mi zdi eh, bistveno vprašanje. Ali zadostuje, da govorimo o temi žensk eh, in pa eh, beguncev iz Sirije, z nami pa ni niti ena ženska iz te države. Za me so bile danes najpozitivnejše izkušnje žensk, ki delajo na terenu, ampak z veseljem bi prisluhnila tudi kakšni ženski iz Sirije, kaj ti to je tisto, čemu bi pravzaprav morali prisluhniti. In tretje vprašanje je hipotetično vprašanje. Ne želim, eh, da mi date odgovor na to vprašanje. Eh, želim, da vsi prisluhnemo svojemu srcu in eh, da si zastavimo vprašanje. Če bi dobili ponudbo, da bo iz Brusla prihodni teden odpeljal avtobus eh, in eh, da lahko 3-4 tedne preživite v begunskem taborišču, ali bi bili pripravljeni ukrcati se na ta avtobus, tudi če niste zdravniki, psihologi ali pa kakršni koli drugi strokovnjaki, ki bi lahko pomagali tem ljudem? Mogoče jim lahko kaj skuhate ali pa storite karkoli drugega konkretnega. Ali, še enkrat postavljam vprašanje, bi bil uh, kdorkoli izmed nas pripravljen za 3-4 tedne oditi v begunsko taborišče in tam živeti z temi ljudmi. Hvala lepa. Estoy segura de que sí. Prepričana sem, da bi se našli takšni ljudje. Gospod Nauro Nikola iz ciperskega parlamenta.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 40 let je že tako. Strinjam se s kolegico, ki je spregovorila pred menoj. Morali bi spregovoriti z begunkami in begunci iz Iraka in Sirije, da bi nam oni povedali, kako je to, kako je, če izgubiš svoje dostojanstvo in svojo identiteto. Ti ljudje želijo zagotoviti varnost in hrano za svoje otroke. Uh, umirajo dan za dnem v sredozemlju, živijo v tragičnih eh, situacijah, tudi na grških otokih. Eh, vemo, koliko je eh, prostovoljcev na Lesbosu, na Kosu in drugih otokih. In tem prostovoljcem je treba pomagati. Pa ne samo z ekonomsko pomočjo, torej podpirati jih ne smemo samo finančno, ampak jih moramo podpreti tudi. Eh, na človeški ravni. Ti ljudje za svobodo plačajo zelo visoko ceno in zato moramo meje ohraniti odprte. Begunkam in beguncem moramo vrniti dostojanstvo, omogočiti jim moramo, da se nekje nastanijo, dokler se ne bodo mogli vrniti v svojo domovino. Številke govorijo same zase, ogromne so. 60 milijonov beguncev je na svetu, 20 eh, milijonov jih je šlo v druge države, 18 eh, milijonov jih je razseljenih po svojih državah, 4 milijoni beguncev so pri nas. Številke so ogromne, naša odgovornost je tudi ogromna. Pomagati moramo na praktičen način. Hvala. Por eh, establecerse en el tiempo, informar también al anterior. Tudi prejšnji govornici bi rada povedala, da je v prvi delavnici sodelovala begunka iz Iraka. Mogoče bi jih eh, morali povabiti več, ampak besedo je dobila tudi begunka eh, na eni od delavnic. Zdaj pa Susana Madori iz portugalskega parlamenta, izvolite quero saudar por esta reunião interparlamentar tão importante, um tema. Hvala. Zelo sem vesela, da imamo to srečanje med parlamenti o tako pomembni temi, kot so človekove pravice. Mm, še posebej se osredotočamo na probleme, s katerimi se soočajo ženske. Zelo pozdravljam resolucijo Evropskega parlamenta. Mislim, da je zelo pomembno, da jasno in glasno izpostavimo težave, ki so povezani, povezane z vidikom spolov. Človekove pravice morajo biti temelj v naši družbi. Vendar pa praktično, na praktično vseh področjih življenja ženske vidijo, kako se jim pravice kršijo. Situacija je različna po državah, ampak eh, diskriminacija je prisotna v vseh državah. Prisotna je prek predsotkov in stereotipov, ki so lahko kulturne ali pa verske narave. Države članice morajo eh, zauzeti tudi pristop na podlagi spola do beguncev, treba se osredotočiti tudi na eh, ranljivosti in pa težave, ki izhajajo iz spola. Potrebujemo zakone, ki bodo zaščitili človekove pravice. In to na različnih področjih, naprimer, ko gre za uh, vračanje v domovino, potem za pridržanje, za nastanitev. Treba je zagotavljati usposabljanje za ljudi, ki delajo na področju človekovih pravic imamo konvencijo iz leta 51 in ta jasno pravi, da ženske, ki so žrtve preganjanja in ki so deležne eh, kršenja pravic in kršenja svojega dostojanstva, morajo dobiti status begunk. Ženske, ki jih preganjajo zaradi spola, Eh, potrebujejo in so vedno upravičene do subsidijarne zaščite. Vendar pa to ni vedno v skladu z členom 1a iz konvencije iz leta 51. Mislim, da je situacija v tem trenutku zelo slaba. Države članice morajo priznati, da bi ženske, nad katerimi se izvaja diskriminacija, morale dobiti status begung. Zakoni sicer obstajajo, ampak se praktično ne izvajajo. Torej, v praksi se ne izvajajo in begunke imajo velike težave. Izobraževanje in usposabljanje je tukaj ključnega pomena. Prav tako obstaja problem z mediji in pa z drugimi. Eh, reprezentativnimi organi. V medijih tudi potrebujemo več žensk, zato da bodo ta vprašanja predstavljena na eh, bolj uravnotežen način. Mediji ne smejo biti eh, preveč površinski, ne sme se poenostavljati. Potrebujemo več Evrope, ne manj Evrope, potrebujemo Schengen in braniti moramo temeljne vrednote Evropske unije. Evropa, ki brani človekove pravice, je to. Hvala. Hvala. Potrebujemo več Evrope, ampak Evropa ni nekaj abstraktnega. Evropa, to so različne institucije in v eni so predstavljene tudi nacionalne vlade. Tudi tam mora priti do zaveze, da se izpolnijo eh, vse sprejete eh, zaveze in obveznosti. Eh, zdaj pa predstavnica avstrijskega parlamenta, izvolite. Ich werde meine Rede auf Deutsch halten. Hvala, govorila bom v nemščini. Vedno gre za isto zgodbo. Tiste države, ki so pri vojni gledale stran, tudi pri beguncih počnejo tako ali pa so zdaj žrtve. Kakor pri vsaki drugi, se tudi pri begunski politiki govori o tem, kako smo revni, kako ne moremo rešiti begunske krize. Podnarekovaj seveda. In bistvo problema se spet ne imenuje. Veliko žensk sedi v tej dvorani. Zato je naša naloga, da si pred očmi držimo tudi sliko v svojih državah. Preden povem nekaj o tem, vas želim spomniti, da IS posiljuje, prodaja in tihotapi ženske in eh, teh še vedno ne poznamo. Pred meseci smo našli masovno grobišče žensk in mednarodna skupnost ni storila nič. Pri deklicah, ki jih je ograbil Boko Haram, smo po enem letu rekli, nič ne moremo storiti, te so, ženske so zdaj že poročene, imajo otroke in tako naprej. Res je to sramota, sramota na mednarodni politični ravni. Vsaka ženska bi se morala dvigniti, opozoriti na to, zato da bi vsaj našli žrtve in da bi žrtvam pomagali izboljšati njihova življenja. Če se vrnemo domov, lahko vidimo, da problema še vedno najmenujemo poimensko. Naprimer, iz Turčije smo dobili novice, dobro imamo toliko beguncev in eh, res smo obremenjeni, Evropa mora pomagati, ne da bi omenili, da je prav v Turčiji veliko begunk, ki so izpostavljene trgovini z ljudmi. Prodaja se jih, prisili se jih v poroko in tako naprej. Nekako se morajo poskusiti preživeti in to so okoliščine, ki niso spremljive. Mislim, da če ne bomo imena dali temu problemu, potem ne bomo našli rešitve. Kot ženske moramo biti dovolj pogumne za to, da res pokažemo s prstom na bistvo problema. V Avstriji je podobno u Austriji je u begunskih taboriščih tako, da tam ne vladajo človeka uredni pogoji. Za ženske, na primer, ni bilo dovolj kabin za prhanje, ni bilo poskrbljeno za higieno, ženske se niso mogle počiti, počutiti dobro. Zadovoljna bom, ko bomo lahko govorili, da je zadeva ustrezno rena v moje državi. Za konec Želim povedati še, da potrebujemo učinkovito mirovno politiko in ženske moramo upeljati v ta proces. Samo tako bomo lahko popravili slabo situacijo na globalni ravni. Brez žensk ne bo miru in brez žensk ne bo ustreznega človeštva in uh, nihče drug se ne bo ustrezno boril za pravice žensk kot me. To je moj poziv za političarke, ki so danes v dvorani. Podite dovolj pogumne in poskusite tudi v realni politiki sodelovati. Kajti žensk ne smemo pustiti na cedilu, skupaj moramo ukrepati za to, da bomo tem ženskam vsaj malce pomagali, da bodo živele človeka vredno življenje. Eh. Hvala. No, čisto malo časa še imamo, toliko, da lahko besedo dobita še obe gosti, ki sta tu z mano za pultom. Spominjam se, da je ena od gornic rekla, da potrebujemo več časa za ta vprašanja in eh, skušali bomo drugo leto organizirati seminar, ki bo trajal dlje in eh, na ta način vas bo potem lahko spregovorilo več. Eh, v vsakem primeru se pa želim zahvaliti vsem, vsem, ki ste sodelovali, sodelovali, eh, vsem, ki ste povedali, kakšna so različna stališča, kakšna je situacija pri vas in upam, da bomo skupaj še naprej delali na tem. Kot ste rekli, nekatere je to naša dožnost. To, da ljubimo bližnega, je naša dožnost, dožnost eh, institucij in ne smemo obrniti hrbta realnosti, ki jo v tem trenutku doživljamo. Besedo zdaj dobi gospa, kako se že izgovori to ime, gospa Ingeborg Gisladotir. Gotovo nisem prav izgovorila vašega imena in žal mi je za to. Uh, vi ste predstavnica UN Women v Turčiji in generalna oziroma regionalna uh, direktorica za to področje pri Združenih narodih. Izvolite besedo. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najprej se želim zahvaliti odboru za ženske za organizacijo te konference. Hvala, da ste me povabili sem, da lahko sodelujemo imeno z N Women. Za mene je to dragocena izkušnja, zato da vam lahko prisluhnem in da potrdim ugotovitve naše študije v zvezi z migransko krizo v Makedoniji in Srbiji. To študijo smo izvedli lani ob koncu leta. Ugotovili smo, da ni bilo ustreznega načrtovanja, da ni bilo dovolj storitev in da ni bilo dovolj podatkov, zato da bi rešili in naslovili potrebe in ranljivosti begunk. To žal še vedno drži. Prav tako moram povedati, da se mi zdi res izjemno, kako so se zbrale poslanke in kako so se zbrali poslanci za vse Evrope, da bi spregovorili o tej temi, o kateri zaenkrat še nismo dovolj govorili ko govorimo o enakosti med spoloma, se veliko govoriči. Veliko je programov, veliko je izjav, veliko je strategij in načrtov, žal pa še vedno obstaja velika vrzel na področju izvajanja. To seveda velja tudi za begunce in begunke. Zato upam in to se mi zdi zelo obetajoče, da bomo zdaj z vašo pomočjo lahko dosegli več napredka. Ženske se vedno bolj spuščajo po nevarnih poteh, da bi prišle v Evropo po kopnem ali po morju. Velika večina so ženske, ki so preživele štiri leta vojne v Siriji ali še več let v konfliktnih okoliščinah v Iraku in Afganistanu. Prvič od začetka krize so januarja leta 2016 ženske in otroci pred predstavljali večino ljudi, ki se odločijo za prehod v Grčijo. Na tej poti so ženske in otroci izpostavljeni nasilju in spolnemu nasilju od sopotnikov, tihotapcev, varnostnih sil, od kriminalcev pa tudi preprosto od tujcev. Seks za preživetje med deklicami in ženskami je tudi nekaj, kar je zelo dobro znano. Število žensk raste, ampak storitev ni vedno več. Kako smo videli v ponedeljek, je pravzaprav drugače. Okolje je vedno bolj militarizirano in vedno bolj sovražno na mejnem območju med Grčijo in Makedonijo. V začasnem taborišču v Kalejo je podobno. Ženske in otroci, ki so že žrtve nasilnih konfliktov v domačih državah, so žrtve še enkrat. Izpostavljeni so nasilju tam, kjer bi morali biti dejansko varni, ker iščejo zatočišče. Podobe ženski na trok, ki so bili izpostavljeni napadom s vzivcem 29. marca, so res grozljive. Ampak to bo samo pomagalo nasilnim džihadističnim skupinam. Nasilni spore med varnostnimi silami in begunci bodo prav tako pomagali negativni zgodbi v zvezi z begunci, ki jo izvajajo ksenofobne skupine v Evropi. Zato je situacija res krhka in kmalo bi se lahko na tem področju pojavil velik požar. Azil za ženske in dekleta je vedno bolj težka tema, kajti vedno več držav na zahodno-balkanski begunski poti sprejema unilateralne ukrepe za nadzor na mejah. V okviru Ženevske konvencije pravica do zaščite pomeni pravica do individualiziranega pregleda prošnje za azil, kakor je generalni sekretar Združenih narodov povedal 26. februarja, nove omejitve niso v skladu z konvencijo iz leta 51 o statusu beguncev in niso v skladu z protokolom iz leta 67, kajti individualno določanje statusa in individualna ocena potreb niso mogoče. Trenutne razmere na grški meji še posebej vplivajo na ženske. Včeraj je bilo potrjeno, da je Grčija v postopku vračanja 308 migrantov v Turčijo. To temelji na sporozumu o ponovnem sprejemu med EU in Turčijo. Sprašujemo se, ali ni možna kakšna derogacija za ljudi, ki so izpostavljeni tveganju za kršitve človekovih pravic, kot so ženske ali ljudje LGBTI, ki so v domačih državah preganjeni in bi jih lahko zaprli. Države, ki so podpisale konvencijo iz Istanbula, kakor je Srbija, so obvezane k temu, da bodo konvencijo tolmačile nas ustrezen način tudi v zvezi z spoloma in da bodo zagotovile ustrezne storitve za prosilce za azil, kakor je priporočeno v osnutku poročila o razmerah begunk in prosilk za azil v tem odboru. Pohabljanje spolnih organov, nasilne poroke in drugi ukrepi predstavljajo dejavnike, ki bi lahko bili upoštevani kot podlaga za azil. To bi lahko bila tudi pravna podlaga za azil. Strinjam se z pozivom odbora, da bi imeli smernice, ki upoštevajo spol za obravnavo prošen za azil in za reševanje migracijskih vprašanj. Pravna pomoč za prosilke za azil, dostop do žensk podjetnic, svetovanje zaradi travme, podpora za otroke in možnost, da ženske zlahka uložijo zahtevo brez povezave do svojih so mož, so elementi, ki bi jih podprla. Pravice žensk so včasih lahko tudi omejene, zato ker so ženske poročene. Zato je treba zagotoviti, da se bo njihova prošnja preučila individualno. V Turčiji je približno 2,5 milijona beguncev iz Sirije, polovica naj bi bilo žensk. Številne so možje zapustili, ki so predtem odpotovali v Evropsko unijo, zdaj pa je združitev družin vedno težja. Vedno več držav sprejema ukrepe, da bi to bilo še težje. To sta storili Nemčija in Danska. Sledijo pa lahko tudi druge države. Končala bom tako, da povem, da smo v Evropi in tudi na svetu v situaciji, ko res potrebujemo politično voljo in politični pogum. Politiki morajo imeti dovolj politične volje, da prerasporedijo begunce na dostojen način, ki bo spoštoval človekove pravice. Potrebujemo politike, ki bodo dovolj pogumni. Pogumni, da bodo stali na svojih nogah in da se bodo uprli predsotkom in sovraštvu. Pomagati moramo bratom in sestram, ki so življensko ogroženi, s tem pa bomo seveda izpolnili tudi vrednote Evropske unije. Politično voljo in spoštovanje med spoloma moramo dvigniti na novo raven in poskrbeti moramo, da bo to upoštevano tudi na vrhu med EU in Turčijo, ki bo potekal v Bruslju v ponedeljek. Martin Šulc je prav tako to omenil, on je predsednik Evropskega parlamenta v svojem govoru. Hvala lepa, da ste me povabili sem in upam, da se bo to preneslo na na vrhun, torej na vrh med EU in Turčijo v ponedeljek. Hvala. Najlepša hvala. Para finalizar este... Ta dogodek pa bomo zaključili še s prispevkom gospe Honibol, ki je članica Evropskega parlamenta in poročevalka za poročilo, ki je že bilo potrjeno v odboru. Naslednji teden pa bomo o njem glasovali na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta in sicer gre za položaj žensk begunk in prosilk za azil. V tem, eh, tem, v tem trenutku bi se rada zahvalila tudi za vse opravljeno delo, za vsa prizadevanja, eh, za to, da se je pogajala o različnih političnih eh, stališčih. Govorila je tudi z begunkami in prostovoljci in dosegla to, da bomo zdaj slišali glas Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Veliko čast mi je, da sem tukaj in da lahko povem, da sem poročeval o tej pomembni temi. Hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim in da omenim samo določene elemente. Nažalost. Elemente, o katerih smo govorili danes. Hvala, da ste tudi vi tukaj, da ste prispevali svoje znanje in izkušnje. Zelo sem vesela, da je tukaj tudi veliko poslancev z vse Evrope. Hvala, da ste prišli v Bruselj. Mislim, da ste vsi res dragoceno prispevali. Na začetku želim povedati, da se strinjam z prejšnjo govornico. Potrebujemo politično voljo, poli potrebujemo politični pogum. Vsi vemo, kako težka je ta situacija, kako nerešljiv se ta trenutek problem zdi ampak vsi moramo stopiti skupaj, vsi si moramo prizadevati za rešitev. Danes smo govorili o rešitvi za begunke in otroke. Želimo si, da bi njihov položaj bil boljši od tega, kakor še ne sedaj. Seveda, k temu smo pristopili z vidika dostojanstva in človekovih pravic. Tukaj je treba začeti pri sorodnih razpravah. Vsi ženske, otroci, vsi torej si zaslužijo ustrezno obravnavo v skladu z našimi vrednotami in v skladu z našimi prepričanji. V okviru tega pa je treba seveda upoštevati, da imajo ženske posebne potrebe, da so ranljive in da potrebujejo ustrezno zdravstveno skrbo, ki je prilagojena njihovemu spolu. Žal, v številnih delih Evrope to ne velja in številne begunke, ki so trenutno na poti in ki prihajajo v Evropsko unijo, so še posebej izpostavljene težavam. Veliko dela naš, nas še čaka in kakor smo slišali, je perspektiva spola, trpljenje, ki so mu izpostavljeni begunci in otroci. Da vse to nekaj, kar do sedaj še ni bilo deležno pozornosti medijev. O tem zaenkrat še nismo slišali veliko. Upamo, da bomo lahko to spremenili. O poročilu se bo govorilo v torek na plenarnem zasedanju v Strasburu. To bo mednarodni dan žensk. In prav na mednarodni dan žensk bomo o tem govorili. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti simbolična moč bo še toliko večja. Evropski parlament in odbor za ženske v Evropskem parlamentu sta oba opozorila, da bo treba govoriti o begunkah in prosilkah za azil. To bo naša tema tokrat. Upamo, da bo to dvignilo vidnost te teme in s tem bodo tudi vlade v Evropski uniji lahko nekaj storile. To bo kot spodbuda za tiste države, ki sprejemajo begunce. To bo spodbuda za tiste države, ki kamor begunci želijo iti potem, ko pridejo v Evropsko unijo. Čaka nas torej veliko dela in mislim, da lahko mi kot poslanci veliko pripomoremo k temu, da bodo naše vlade storile, kar je mogoče za to, da bi pomagali rešiti vprašanje begunk. Kajti dejansko gre za politično krizo, ne samo za begunsko krizo. Različni govorniki so že povedali, da moramo rešiti razloge za to krizo. Razloge, zakaj toliko beguncev beži in prihaja v Evropo. To je ključnega pomena. Vendar, seveda sta tudi vojna in lakota dejavnika, ki ju je treba rešiti, ki jo lahko rešimo na neki točki, ampak begunci so tukaj, zdaj. In strinjam se s tem, kar smo slišali o ženskah in miru veliko borcev za mir, veliko aktivistov za mir so prav ženske. In uh, tradicionalno se ženska gibanja v Evropi usmerjajo proti miru. In uh, to je nekaj, za kar bi si morali prizadevati tudi v tej krizi. Prav tako smo slišali, da je to vse bolj kriza žensk, zato ker je žensk vedno več. Žensk je zdaj več kot polovica med begunci. Statistični podatki so res presunljivi. V eni od delavnic smo slišali, kakšni so podatki UNICEF-a. Prvič, zdaj je več kot 60 odstotkov beguncev ženske, so ženske. Lani je bilo 20 odstotkov, tudi število otrok se je zelo povečalo. To je torej aktivna in aktualna tema, to moramo rešiti, k nam prihaja vedno več žensk. Ta trend pa se bo samo še nadaljeval. Ljudje so prav tako zastavili vprašanje, ali ne bi bilo dobro, če bi prisluhnili begunkam samim. Vesela sem, da je bila z nami begunka iz Iraka, spregovorila je na eni od delavnic. Mislim, da bi morali več slišati od njih. Seveda, veliko smo slišali od organizacij, ki pomagajo, od nevladnih organizacij, ki so na terenu. Tudi sama sem pri pripravi poročila navezala stike z veliko temi organizacijami, ampak še vedno to ni enako, kot da bi prisluhnili ženskam samim, ženskam, ki so zapustile domove in se spustile na neverjetno nevarno potovanje, da bi prišle v Evropo. Tam so izpostavljene nasilju, nasilju od drugih beguncev, nasilju od eh, predstavnikov varnostnih sil in tako naprej. Te ženske so res v težkih, težkih okoliščinah in uh, težko si to predstavljamo, čeprav smo še tako sočutni. Če imate čas, vas lepo prosim, da obiščete razstavo fotografij v parlamentarijumu. To je samo na drugi strani parlamenta. Eh? Maridrinje je pripravila to razstavo. Razstavo je naročil odbor za ženske in res lahko tam vidite, kaj se dogaja. Čestitam vsem pogumnim ženskam, ki so zapustile domove v iskanju boljšega življenja in mislim, da je naša naloga, da jim zagotovimo upanje za prihodnost. Na koncu še nekaj. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Hvala vam za obisk. Hvala osebi v parlamentu za opravljeno delo. In upam, da bomo končali tako, da bomo imeli občutek, da smo se nekaj naučili in upam, da bomo zdaj res lahko kaj storili za begunke in za njihove otroke. Hvala. Gracias, Najlepša hvala, gospa Hannibal. Zahvaljujem se tudi tolmaški eh, službi, vsem tolmačem, ki so podaljšali delo za pet minut, zato da smo lahko zaključili z našim seminarjem. Hvala še enkrat vsem za sodelovanje. In zdaj, ko je sestanka konec, ste povabljeni na koktejl. E, to se nahaja v prvem nadstropju e, v prostoru Jehudi Menuhin. In e, zunaj tudi osebje, ki vas bo pravilno usmerilo. Najlepša hvala vsem.